Ko pozneje, ampak nič hudega, kaj te poročevalec je z nami, lahko začnemo. Gre za poročilo kolega Davida Martina o prilagoditvi poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi. In sedaj bom dal poročevalcu besedo, gospod David Martin. Thank you very much, President. Thank you, firstly. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala za vašo tolerantnost in tudi za vašo prisotnost. Ko sem prvič kandidiral za člana Evropskega parlamenta 84. leta, sem eh, svojega kolega Collinsa, eh, parlamentarca Škotske, vprašal, ali eh, sploh delam pravo stvar glede na to, da Evropski parlament ni imel veliko moči takrat pri zakonodaji, ampak Eh, rekli smo, da nima parlament dovolj zobi, eh, zob. In eh, odgovoril mi je, da dojenčki to nadomestijo z svojimi dlesnimi. No, takrat je imel Evropski parlament konsultativno vlogo. Potem je prišla enojna listina, potem je mastriška pogodba pripeljala Evropski parlament do pubertete eh, in potem pogodba iz Nice do odraslosti in sedaj imamo Lizbonsko pogodbo in s tem smo postali pravi odrasli Evropski parlament, tak parlament, kot so drugi parlamenti, kot eh, demokratske institucije v posameznih članicah in zato moramo tudi mi prilagoditi svoj poslovnik eh, na novo situacijo. Mogoče boste razočarani oziroma jaz sem nekoliko razočaran. To poročilo bi se moralo imenovati Corbett Report, kajti kolega Corbett mi je veliko pomagal zlasti eh, v zvezi z lizbonskimi vidiki poročila. In Richard Corbett je opravil odlično delo in jaz sem v bistvu samo od njega prevzel štafetno palico. Sedaj nas to poročilo pripravlja na našo novo vlogo na področju trgovinske eh, politike. Tu bomo sodelovali s svetom, potem je tu nova vloga na področju oblikovanja politike eh, kmetijstva in ribištva oziroma kmetijske in ribiške politike. Ravno tako spostavlja novo Eh, povezavo med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Večino teh vprašanj je bilo neproblematičnih. Naj na hitro omenim samo to, kjer je prišlo do rahlih nesporazumov med skupinami, ampak politične skupine so odlično sodelovali pri tej zadevi. Vsi glavni koordinatorji in poročevalci v senci so veliko pomagali pri pripravi poročila, ampak nekaterih stvari nismo mogli rešiti. Kdo bi eh, predsedoval našo delegacijo v Kosako? Ali naj bo to eh, predsedujoči odbora za ustavne zadeve? ali pa naj bo to podpredsednik eh, Evropskega parlamenta, kot je to sedaj. Mi menimo, da naj bi to bil podpredsednik, ampak odbor je odločil, da mora biti to predsedujoči Kozak. Na koncu bo odločalo plenarno zasedeno, ampak Kozak je več kot eh, samo organ, ki ponazarja medinstitucionalne odnose. Je pomemben politični organ in zato mislim, da bi predsedujoči moral predsedovati tej delegaciji. Potem eh, je prišlo do manjših nesporazumov o tem, v kolikšni meri naj bi pravila bila podrobna. Gospod Rok je veliko pomagal in tako imamo določene podrobnosti določene, v veliki meri pa imate tudi vi, gospod predsednik, eh, manevrski prostor za koordinacijo dela z nacionalnimi parlamenti. Potem, kako ravnati z načelom subsidijarnosti? Hitro je bilo mogoče določiti vlogo odborov, ampak Pojavilo se je vprašanje, kaj pa se zgodi, če odbor reče ne, ni prišlo do kršitve subsidijarnosti in zakonodaja je lahko sprejeta. Ali naj bi predvideli tudi kakšno varovalko v tem primeru? Sam sem vložil eh, predlog spremembe in drugi, eh, drugi tudi, da bi ena desetina članov v primerih eh, suma za kršitev subsidijarnosti lahko predlagala, da se stvar ponovno predloži v razpravo. Zadnja stvar, vprašanje opazovalcev. Ali naj imamo uh, opazovalce v, pri uh, eh, 18 novih poslancev? Odgovor je bil ja, ampak ključno vprašanje je, ali naj bojo to opazovalce, ki bi sicer bili uh, izvoljeni v Evropski parlament. Mislim, da je kri kritično za našo kredibilnost, za to, da imamo nacionalne parlamentarce. Situacijo moramo pojasniti, sicer je nespremljiva. In 1. decembra bo Lizbonska pogodba začela veljati in takrat moramo imeti tudi svoja pravila tako oblikovana, da bomo lahko takoj prevzeli svoja nova pooblastila in pred poletjem mora to tudi eh, sprejeti odbor za ustavna zadeva. In še enkrat se zahvaljujem kolego Corbertu. Hvala lepa. Spravozdavci za predstavljanje svojih opinij v spravje spravozdanja. Najlepša hvala. Hvala, ker ste podali svoje mnenje glede poročila. Sedaj pa v imenu skupine ELS bi predal besedo gospodu Jozefu Sajerju. Izvolite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 bomo morali poskrbeti za to, da bomo spremenili prava pravila oziroma stara pravila delovanja. Naj se navežem na to, kar je omenil ob koncu gospod poročevalec. Namreč eh, nujno je, da poskrbimo, da izkoristimo naše pravice in eh, da jih izvedemo v praksi. Evropski parlament eh, se je okrepil v mestnem času. Z Lizbonsko pogodbo smo dobili večje možnosti in tako imamo kot Evropski parlament bolj pomembno vlogo. Tako se krepi evropska demokracija in se tudi ustrezno razvija. Naša odgovornost v tej razpravi in zakonodajnem postopku naj bi bila takšna, da se te pravice dejansko izvedejo v praksi. Zato hvala obima poročevalcema, gospodu Martinu in tudi gospodu Korbetu, ker sta vložila izjemna prizadevanja v ta projekt stiki z državami članicami, z nacionalnimi parlamenti, to je zelo pomembno. Potem eh, nadzor, krepitev na tem področju, to pravzaprav postaja vse bolj pomembno tudi z vidika načela subsidijarnosti, komitologije in soodločanja. Potem pa imamo pomembno vlogo v proračunskem postopku. Res bom zelo zadovoljen, ko bomo uveljavili te pravice in zato ta vsa načela podpiram. Naj vas opozorim še na en vidik, namreč eh, poskrbeti moramo za to, da se te pravice ne bodo zlorabljale. Ne sme priti do tega, da bo manjšina izrabljala te pravice in eh, tako upočasnila zakonodajni postopek. V okviru procesa ratifikacije Lizbonske pogodbe smo že videli, kaj se lahko zgodi. Ena oseba, en predsednik ima možnost eh, da pravzaprav izigra ta sistem, da ustavi ta postopek, istočasno pa upošteva pravila. Zato ELS podpira poročilo gospoda Martina in seveda bi se mu radi zahvalili tako njemu kot tudi gospodu Korbetu. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Ramon Haregui Atondo. socialisti in demokrati. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad uvodoma povedal, da kar zdajva našo politično skupino, nam je res v veliko čast, da sta oba cenjena kolega, tako gospod Martin kot tudi gospod Korbut, eh, bila glavna igralca v tem procesu. Obima čestitam in verjetno se vsi evropski poslanci strinjamo s tem, da sta upravila izjemno dobro delo pri tem dosjeju. Gre za pomemben razvoj dogodkov in res je to zelo simbolično. Namreč sprejeli naj bi predpise, ki bodo začeli veljati, ta poslovnik bo začel veljati istočasno z Lizbonsko pogodbo, kar kaže na pripravljenost parlamenta, da prevzame nove pristojnosti in da lahko izkoristi vse instrumente, ki nam pripadajo v okviru pogodbe. Zato seveda moramo posledično prilagoditi tudi poslovnik. Obstaja potreba, da sem kratek, zato lahko povem, da se načeloma strinjamo z vsebinskimi vidiki poročila. Kar pa zadeva določene spremembe, bi rad upozoril na dva vidika. In sicer, če obstaja zmeda v okviru konference predsednikov, namreč katere predloge sprememb naj bi sprejeli, katere pa ne, glede na to, ali pravzaprav izhajajo in se uporabljajo v okviru Lisbonske pogodbe, naj povem naslednje. Želeli bi si, da bi bilo dobro, da bi predsednik Evropskega parlamenta bil tisti, ki bi določil, kaj je s temi reformnimi procesi v Evropskem parlamentu, ali so ustrezni ali ne. Ta predlog bi podprli. Takšno formulacijo imamo že v sedanjem poslovniku. Potem pa reformni proces z vidika poslovnika je po našem mnenju takšen, da potrebujemo soglasje. Zato bi bilo res zelo dobro, če bi sklenili ustrezen sporazum že pred glasovanjem, tako da bi naš parlament to soglasno sprejel. Najlepša hvala. Naj vam omenim en pomemben vidik. Potem, ko boste govorili predstavniki političnih skupin, pa vam bom povedal nekaj besed, kar zadeva tehnične rešitve in kar zadeva glasovanje o tem poročilu. Govoril bom tudi, kaj je sklenila konferenca predsednikov, kjer so predstavniki političnih skupin. Gospod Andrew Duff, v imenu politične skupine ALDE. Uh, president. Spoštovani gospod predsednik. Politična skupina ALDE z veseljem sprejema poročilo Corbett Martin. strinjamo se s tem poročilom. In s tem poročilom bo parlament stopil na pravo pot. Tako da bo prevzel večjo mero odgovornosti in pristojnosti potem, ko bo začela veljati Lizbonska pogodba. Bistvenega pomena je, da se Evropski parlament pripravi in da postane dejanski parlament. Povedano drugače, storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bomo učinkovito in hitro delovali na številnih področjih politik. Zelo kratek komentar, kar zadeva odnose z nacionalnimi parlamenti. V pogodbi smo videli zelo ustrezen predlog, ki pravi, da moramo to sodelovanje krepiti, namreč sodelovanje med Evropskim parlamentom na eni strani in nacionalnimi parlamenti na drugi. Ampak eh, pogodba tukaj ni dovolj jasna in je tiho, kar zadeva konkretne možnosti sodelovanja. Zato se mi zdi nujno, da se pripravimo, da se posvetujemo z nacionalnimi parlamenti. Nujno je, da zvemo, kakšno je njihovo mnenje, za kakšen pristop naj bi se odločili oni. In sicer še preden naj bi poskrbeli za to, da se ti postopki zelo natančno opredelijo. Kar zadeva postopke, ki jih že imamo v okviru Evropskega parlamenta. Eksperimenti, ki so potekali do sedaj, in sicer v okviru kozaka, pa tudi kažejo, da obstajajo določene razlike, kar zadeva nacionalne parlamente in njihova stališča glede načela subsidijarnosti in konkretna vprašanja s tem v zvezi. Zato se mi zdi nujno, da Evropski parlament upošteva to raznolikost pristopov. Poleg tega bi bilo dobro, da se izognemo formalizaciji teh postopkov in tudi, da ne sprejmemo zelo natančne preskriptivne metode sodelovanja. Tudi kar zadeva načelo in mehanizme subsidijarnosti v sedanji fazi postopka. Ampak eh, poleg tega lahko povem, da politična skupina Alde v popolnosti podpira predloge, ki jih lahko najdemo v tem poročilu. Najlepša hvala, gospod Da. Zdaj pa v imenu skupine zelenih gospod Gerard Hefner. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi. Evropski parlament je hiter. Zelo dobro opravljamo svojo domačo nalogo, smo opravilno sposobni. Zato je zelo dobro, da to poudarimo. Sedem let smo potrebovali, sedaj pa bo končno stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Pri nas to ni trajalo tako dolgo časa, ker smo se res intenzivno pripravili in smo ustrezno prilagodili poslovnik, tako da potem, ko bo začela veljati pogodba, bomo lahko začeli uporabljati prenovljen poslovnik. Kar zdaj sam poslovnik, pa lahko povem, da bi ga morali doseči in potrditi z velikim soglasjem. Zato smo se pravzaprav samo omejili na tista dopolnila, ki so nujno potrebna, če naj bi to prilagodili glede Lizbonske pogodbe. Ampak eh, mislim, da se moramo temeljito posvetovati o določenih vidikih in zato moramo imeti več časa. Ampak eh, kar zdeva druge vidike, ki niso sporni, to moramo sprejeti takoj. Kar zdeva dopolnila, potrebujemo nove predpise, sicer predvsem kar zadeva poenostavljene postopke in potem tudi redne zakonodajne postopke. Potem pa kar zadeva dopolnila, se mi zdi pomemben še en vidik, namreč krepiti moramo sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. To bomo seveda nedvomno podprli. Kar pa zadeva druge vidike, želeli bi iti še dlje, želeli bi biti bolj ambiciozni predvsem kar zadeva predstavnike Evropskega parlamenta znotraj Kozaka. Ampak dobro, zdi se mi, da se o tem lahko pogovorimo še nekoliko kasneje. Res sem vesel, ker smo dosegli visoko mero soglasja in zato se zahvaljujem gospodu poročevalcu. Najlepša hvala. Zdaj pa za dve minuti Ashley Fox, EKR. Mr. President, I wish to express my concern. Gospod predsedujoči, naj povem eno stvar. Žal mi je, da ne moramo govoriti o dopolnilih, ki jih je predlagal gospod Brok, ki govorijo o statutu poslancev. On pravi, da ne bi prenesli te pristojnosti od predsedstva, ki se zasebno sestaja in da bi to prenesli na Evropski parlament, ki javno zaseda. Mislim, da naše volilno okrožje oziroma naši voljivci eh, zvedo, kaj se dogaja ne samo v tem eh, o čem govorimo, ampak tudi kakšne dodatke in prejemke. Prejemamo. Zato vi, kot gospod eh, predsednik, res obžalujem, da vi zastopate drugačno stališče. Pa še ena stvar me še bolj moti. Namreč, ne vem, ali se bojite, da tega ne bomo potrdili ali pa da o tem sploh ne bomo glasovali, ampak eh, vi ste se poslužili postopkovnega pravila zaradi tega poročila in to nikakor ni demokratično. Namreč v tem času vsi govorimo o tem, da naj bi Evropska unija postala bolj pregledna, da bi postala Evropska unija, ki bi bila bližje svojim državljanom. Ampak eh, s tem ne gremo v to smer. To je dvolično. Če ne bi Evropska unija postala bolj transparentna, moramo sprejeti ustrezne ukrepe. Ne pa, da samo govorimo tako, da uporabljamo puhlice. Tega nikakor ne moremo sprijeti. Namreč eh, naši voljivci ne smejo biti takšni, da jih bomo obravnavali kot um, gobe, kjer bomo samo uporabili gnojila in jih bomo zaprli. Te točke bodo vedno na dnevnem redu in kmalo boste morali prevzeti odgovornost in o tem bomo glasovali slej ali prej. Hvala lepa, kolega. Mislim, da gre za nesporazum. O vsem lahko razpravljamo, nič ni zaprto, z tega vidika. En primer tega so enomitni govori. Nič ni zaprto. Ampak pri, prehajati moramo od ene do druge odločitve, pri tem pa upoštevati naša pravila, pravila poslovnika Evropskega parlamenta. Razprava pa je čisto odprta. Ja, izvolite. Gospod predsednik, lahko potem razložite, zakaj smo lahko predlog spremembe gospoda Broka sprejeli, glasovali o njem in sprejeli v odboru, tukaj na plenarnem zasedanju pa ne. No, jaz bi najraje o tem govoril z vami kasneje, saj ne bi rad motil razprave tukaj v parlamentu na zasedanju. Zdaj pa Hans-Peter Martin, minuta in pol. Ti prahte na revolucijo. Demokracija potrebuje revolucijo. Ja, to vedno rečem, ampak To sporočilo se sedaj predvsem naslavlja na vas, gospod predsednik. Kaj pa pravzaprav tukaj sploh počnete? Gre za to, da otežujete življenje tistim, ki branijo evropske ideale. In eh, to so ljudje, ki pravzaprav ne pripadajo politični skupini, nobeni konkretni politični skupini. Tako pravzaprav ogrožate demokratično življenje. 92.1 je to člen. In eh, pravzaprav mnogi niso opazili vašega postopanja. Gre za to, da bi politične skupine lahko imenovali koordinatorje, ampak prej to ni veljalo. In isto je veljalo tudi za politične skupine, ampak eh, sedaj imamo drugačno interpretacijo. In sam sem vam napisal pismo, vi pa ste samo se sklicevali na konkretno zakonodajo. Preberite še enkrat eh, to pismo. Razumeti morate tudi to, da je to Evropski parlament, ampak vi boste sedaj naredili to, da bo to drugorazredni Evropski parlament. Ampak vemo, kakšna je vaša osebna zgodovina. Vi ste tisti, ki neodvisni poslancem ne date možnosti, da pridobijo ustrezne informacije v doglednem času, da se ne moremo pravzaprav aktivno deleževati razprave o poročilih in eh, zato ne bi spremenili poslovnik. Zato me tudi zanima, kaj je s gospodom Korbitom. On je pravzaprav počel iste stvari in eh, zakaj danes lahko tukaj eh, sedi, čeprav ni bil izvoljen na volitvah. In sam bom tožil vas, ampak upam, da se lahko izognemo tej tožbi, upam, da se boste ustrezno odzvali. Jak pan vie. Hvala lepa. Kot dobro veste, razpravljamo o tem vprašanju, ki ste ga omenili. Mi smo sredi razprave, tako da prosim, da ne sklepate prehitro. To vprašanje želimo rešiti in sami veste, da kandidati niso bili predlagani. Neodvisni poslanci nimate svojega kandidata, ampak to, ta problem bomo rešili. Zdaj pa naj razležim nekaj. Konferenca predsednikov političnih skupin se je odločila, da ne bomo glasovali v sredo, ko gre za poročilo gospoda Martina in tista, o tistih vprašanjih, ki niso povezane z Lizbonsko pogodbo, se je potrebna širša razprava, bolj poglobljena razprava in želimo, da bi glasovali o tem v sredo, samo o vprašanjih, ki so povezana z Lizbonsko pogodbo. To je bila odločitev konference predsednikov političnih skupin. In to odločitev moramo spoštovati. Toliko v informacijo. Zdaj pa si pogledamo, kdo so naši naslednji govorniki. President, of course I understand and support your Gospod predsednik, seveda razumem in spoštujem vašo odločitev, ampak ne bi si želeli, da ko pride do glasovanja, da pride do tega, ali bi lahko, prosim, razposlali jutri v pisni obliki tiste predloge sprememb, za katere menite, da so povezani z Lizbonsko pogodbo, tako da bomo vedeli, o čem bomo glasovali v sredo. Hvala. Hvala lepa za ta predlog. Ja, seveda je to moj namen. Jutri bom to tudi naredil. Vseeno pa bi se želel sestati tudi s predsednikom Kasinijem in nekaterimi drugimi kolegi, zato da bi predstavil seznam teh predlogov sprememb. Vam osebno bi tudi želel pokazati ta seznam, ampak doslej niste bili prisotni, tako da na to gledam kot bolj na tehnično vprašanje. Gospod Mendes de Vigo, izvolite. Ponente. Hvala lepa. Ja, jaz se strinjam s pomisleki gospoda poročevalca. Tudi jaz menim, da če želimo opraviti glasovanje tako, kot se mora, bi morali vnaprej vedeti, kateri predlogi sprememb niso sprejemljivi, o katerih ne bomo glasovali. Tako da bi si želel videti ta seznam jutri. Ja, dovolite, da odgovorim kar takoj. Parlamentarne službe bodo pripravile ta seznam in pred dvema urama sem prejel ta seznam, ki je čisto nov. Pripravile so ga parlamentarne službe. Tudi vam ga bom predstavil takoj. Zdaj pa gospod Karlo Kasini, izvolite, imate besedo. Hvala, gospod predsednik. Seveda se bom uklonil vašim odločitvam in jih spoštoval, ampak imeli smo kar nekaj pomislekov glede predlogov spremem, ki niso neposredno povezane z Lizbonsko pogodbo. Mogoče sem zdaj narobe razumel, ampak mislim, da komisija za ustavne zadeve ni imela splošnih pooblastil za odločanje o regulatornih spremembah. Saj gre za skupino poslancev, ki lahko to, ta predlog sprememb poda kot predlog na lastno pobudo. Zdaj pa govorimo o širši reformi predpisov ne samo o tistih, ki govorijo o Lizbonski pogodbi, ampak se navezujemo tudi na nekatera druga vprašanja. In mislim, da to ni prav. Kar nekaj drugih predlogov sprememb je zdaj tudi pred nami, ki lahko v predpisih odražajo duh Lizbonske pogodbe. Nekateri predlogi sprememb so tehnične narave predvsem, ko govorimo o vlogi parlamenta naprem svetu in komisije in ko govorimo o notranjih povezavah med institucijami. Ampak kot rečeno, uklonil se bom vašim odločitvam, ampak, eh, odločitvam, ampak samo to sem želel izpostaviti. Hvala lepa. Zdaj pa Sandor Tabači, izvolite. Hvala lepo. Ta razprava jasno odraža situacijo, v kateri smo in v zgodovini Evropske unije in Evropskega parlamenta smo priča reformnim procesom tako velikega pomena, da ne bomo mogli zajeti vsega tega samo z enim poročilom. Zato bi želel čestitati gospodu Martinu in gospodu Korbertu, za poročilo in za razpravo, ampak z pravnega vidika je treba razrešiti še kar nekaj odprtih vprašanj. Samo en primer, če dovolite, da podam. Z veseljem sem videl, da parlament jasno izraža podporo o temeljnim pravicam in listini o temeljnih pravicah. Seveda pa vem, da je kar nekaj držav prosilo za izjeme, za derogacije, kar pomeni, da nekatera vprašanja še vedno predstavljajo pomisleke, naprimer pravice do jezikovne ureditve, o, katerim, o katerih bomo govorili jutri zvečer. Še vedno moramo pojasniti, da so temeljne pravice in listina o temeljnih pravicah tista podlaga za naše delo in za to, da se določijo pravice. v okviru katerih bo lahko Evropski parlament sprejel svoje stališče. Naprimer pravila za jezikovne ureditve. Gospod Lenard Orban uh, se mo mora paziti, kakšne izjave podajo prihodnje. Zdaj pa dajem doc za eno minuto. Gospod predsednik, pred vami sem kot demokratka, kot nekdo, ki je bil dodeljen demokratični mandat, podobno kot vsem drugim, ki so bili izvoljeni v ta parlament. Pred vami sem tudi kot nekdo, ki prihaja iz države ali regije Združenega kraljestva, ki nima veliko pomislekov zaradi tistih, ki bi si želeli uničiti demokratično politiko. Zato sem v ta parlament prišla z visokimi pričakovanji, da bo demokracija na visoki ravni, ampak v tem prvem mandatu kot izvoljena članica tega parlamenta ugotavljam, da sem bila izključena iz sestankov koordinatorjev, da tudi nimam svojega glasu na konferenci predsednikov in da so to vprašanja, ki so predmet razprave. Z veseljem pa ugotavljam, da poskušate razrešiti ta vprašanja. Vseeno pa vas pozivam, gospod predsednik, da ta vprašanja pripeljete do zaključka hitro. Zelo pomembno je namreč, da demokratični mandat tega parlamenta ostane spoštovan. Pozivam vas tudi, gospod predsednik, da se sestanete s tistimi poslanci, ne povezanimi poslanci, in da upoštevate tudi njihove pomisleke. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Elmar Brok herr präsident mit dem kollegen martin! najlepša hvala spoštovani gospod martin vse čestitke za te zadeve ki ste jih uredili v okviru tega poročila dosegli smo določeno mero soglasja istočasno pa moramo tudi ugotoviti da kar zadeva lizbonsko pogodbo je evropski parlament polnopravi demokratični parlament ki uživa vse pravice. Zdaj smo vstopili v obdobje, ko je Evropski parlament eh, vstopil v to obdobje in eh, naše področje delovanja se je razširilo in vsi smo za to zaslužni, parlament, odbor in politične skupine. Uh, in eh, vidim tudi, kaj se bo zgodilo v konferenci predsednikov in tudi v predsedstvu. Nekaj stvari se bo tukaj odločilo in zdi se, da nihče oziroma nekateri želijo, da odbori ne sprejemajo ustrezne odločitve, ampak eh, da imamo tukaj zelo birokratske postopke in tu je kar nekaj dokazov, ki grejo v to smer. Potem, ko se sestajajo parlamentarni odbori, potem nacionalni parlamenti, tukaj nimamo možnosti, da imamo predsednika, ampak podpredsednika Evropskega parlamenta, govorim o Kozaku. Tudi kar zadeva same poslance, bi rad ugotovil naslednje. Kar zadeva predloge, ki se obravnavajo znotraj odbora in potem sprejemamo končno odločitev na plenarnem zasedanju kar zdaj pa parlamentarne službe in ostalne ekipe. Ti ne odločajo o tem, ali je to prav ali ne, ampak eh, poslanci so tisti, ki o tem odločajo in ali so deležni te podpore plena, na plenarnem zasedanju ali ne. Potem pa, ali bomo imeli strah, da bodo parlamentarci sprejeli odločitve, ki nam bodo škodile, tako jih moramo zaščititi. Samo tako lahko interpretiram eh, te predloge in mislim, da tako ne bomo pravzaprav upoštevali te pravice. In eh, zdi se mi, da smo tukaj stopili na nekoliko sporno pot. Hvala lepa, kolega. Zdaj pa Roberto Gualtieri. Minuta in pol. Hvala, gospod predsednik. ko gledamo to poročilo, vidimo, da Evropski parlament dela korake naprej za to, da bo lahko Lizbonska pogodba se začela izvajati. Mislim, da s tem upoštevamo tudi ustrezna pravila in da to seboj prinaša pomembne spremembe v skladu z novo pogodbo in povečano vlogo Evropskega parlamenta pri odločanju o proračunu in to spostavlja večje ravnovesje Evropske unije. Glede postopkovnega vprašanja, revizije, pogodbe, bi želel še nekaj povedati, kaj ti to spreminja tudi vlogo nacionalnih parlamentov. Posebne pristojnosti za to dobi tudi Evropski parlament, saj se razširjajo pristojnosti tudi za zagotavljanje dodatne demokratične legitimacije odločitev v tej hiši. Zato res menim, da je potrebno pustiti ob strani tiste predloge sprememb, ki niso neposredno povezane s eh, novo Lizbonsko pogodbo. Na ta način bi dosegli to, da kasneje pridemo do bolj poglobljene reforme našega poslovnika. Mogoče bi lahko uvedli tudi nekatere dodatne točke in poudarili tudi tiste predloge sprememb, ki poudarjajo vlogo opazovalcev kot ljudi, ki so bili izvoljeni. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Paolo Rangel. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite, da začnem tem, da čestitam gospodu Martinu in gospodu Korbertu kot poročevalcema. Kot član ELS imam svoje stališče glede teh predlogov sprememb in želim izpostaviti nekaj, kar še ni bilo omenjeno danes in sicer vloga nacionalnih parlamentov diplomatska moč nacionalnih parlamentov izhaja iz zgodovine in tudi iz povezav med nacionalnimi parlamenti. Ta predlog bo vzpostavil dvojno demokratsko legitimnost, s tem, da bo ukrepil demokracijo. Demokracijo, ki izhaja po eni strani iz Evropskega parlamenta in lastnih mehanizmov, iz nadzorne vloge parlamenta in kot drugo, ki izhaja iz nadzora, ki ga izvajajo nacionalni parlamenti preko različnih instrumentov, ki so jim na voljo. Celoti se torej strinjam s predlogi, ki so bili podani. Ne strinjam pa se s kolegom, ki je rekel, da bi morali uvajanje mehanizmov s povezavami, o povezavah z nacionalnimi parlamenti pustiti za kasnejši čas. Mislim, da zdaj ni prezgodaj za obravnavo o tem. Glede predlogov gospoda Broka in drugih v zvezi s Kozakom, s temi se strinjam in strinjam se tudi s tem, kar so rekli gospod Brok in drugi o prevladi parlamenta in njegovih služb. Dvente. Hvala lepa za besedo. Obstaja res velika sprememba ki se dogaja, kar zadeva vlogo tega parlamenta in naših političnih aktivnosti, naša sposobnost, da bi si kar najhitreje zagotovili zakonodajni instrument, ki bo ta, temu parlamentu omogočil izkoriščenje ogromne možnosti v okviru Lizbonske pogodbe, to je zdaj pred nami. Sama mašinerija skupnosti se lahko spremeni v prihodnje. Paradoksalno pa je, da je na kocki zdaj širitev zvezne in subsidijarne razsežnosti Evropske unije. To je odločilnega pomena za Evropsko unijo. Še bolj zato, ker v tej fazi ne upoštevamo dovolj volje naših državljanov in posameznikov, ki so v samem središču naših politik. Naj razložim. Evropa je zelo pomembna v življenjih naših državljanov, ampak namesto, da bi posameznika ali družino postavili v spredje naših politik, Evropska unija vse prepogosto uporablja subsidijarno za to, da se spodbuja in promovira delo inštitucij. Zato moramo še bolj spoštovati listino o temeljnih pravicah. In tisto, kar smo zapisali tam, je še toliko bolj pomembno zato, da zagotovimo spremljanje zakonodajnih aktov in kako le ti upoštevajo tudi to listino in načela subsidijarnosti. To je tisto pravo izhodišče, ki si ga moramo zagotoviti, če želimo, da bodo institucije izboljševale delo naših državljanov. Zdaj pa gospod Devigo. Hvala, gospod predsednik. Glede dopustnosti predlogov sprememb, o katerem je bilo govora malo prej, mislim, da gre tu za predlog sprememb 53. Slišal sem predsednika odbora za ustavne zadeve, gospoda Kasinja. Mislim, da je prav, da se odločimo samo o predlogih sprememb, ki se navezujejo na lizbonske pogodbe, ampak mislim, da niso službe parlamenta tiste, ki odločajo, kateri so ti predlogi sprememb. Predsednik, mislim, da morate tukaj da morate izkoristiti svoja pooblastila v okviru poslovnika in da imate, da izkoristite svojo moč. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem ponovno besedo poročevalcu gospodu Davidu eh, Martinu. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem kolegom, ki ste sodelovali v razpravi. Naj se navežem na to, kar je rekel gospod Medvedevigo. Eh, gospod Kacin je bil zelo modr pri teh zadevah. Amandmaji obstajajo, ki nimajo nobene zveze z Lizbonsko pogodbo. In z nekaterimi bi lahko sicer živel, Mislim pa, da je bolje, da imamo ločeno razpravo o teh razpravah, da imamo poglobljeno razpravo, preden pride do glasovanja. Naj pa jasno povem, člani lahko eh, naredijo to, kar je gospod Fox rekel. Recimo lahko predlagajo, da predsedstvo zgobi nekaj pooblastil. Jaz se sicer s tem ne strinjam, ampak člani lahko to predlagajo v prihodnje za razpravo v tej hiši. Ampak drugi predlogi sprememb v zvezi z vlogo nacionalnih parlamentov, to niso striktno lizbonske amandmaje, ampak gospod Kasin ima prav, so povezani z duhom izvajanja lizbonske pogodbe, kajti zaradi začetka veljavnosti lizbonske pogodbe se spremenijo odnose z nacionalnimi parlamenti. In zato bi ti amandmenti bili dopustni, drugi, ki pa se nanašajo na podpredsedojoče odborov in tako naprej, pa prav gotovo niso amandmaje, ki bi bili povezani z lizbonsko pogodbo in zato jih naj ne bi dali na glasovanje. Najlepša hvala, najlepša hvala vsem kolegom in kolegicam. S tem bomo zaključili našo razpravo in bomo tudi zaključili današnje zasedanje. Naj vas spomnim samo še na to, da bo glasovanje o poročilo gospoda Martina v sredo. Naše zasedanje pa se nadaljuje to e, jutri ob 9. in potem popovdne ob 15. Imate tudi dnevni red v svoji dokumentaciji in s tem zaključujem sejo. Najlepša hvala.